Uh, Dobrodošli na današnje zasedanje odbora za zaposlovanje. Hvala za zelo zanimivo in produktivno popovdne včeraj. No, začeli bomo s točko 6 na dnevnem redu in sicer proračun za leto 2016, mandat za trialog. Gre za izmenjavo mnen z glavnim poročevalcem odbora za proračun sicer gospodom Jose Manuelom Fernandesom. Razprava bo sledila prejšnjim razpravam o mandatu za triolog za proračun za leto 2016. No, upam, da bodo vsi tisti, ki so vključeni v to problematiko, prispeli pravočasno. Medtem, ko čakamo na njih, pa besedo dajem glavnemu poračevalcu gospodu Fernandesu. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Lep pozdrav, lep pozdrav tudi vsem kolegom. Tu sem eh, z namenom izmenjave mnen eh, in pa tudi in predvsem zato, da vam prisluhnem, da slišim vaše prioritete, zato da bomo imeli kar se da dober proračun. Naj spomnim, da smo na plenarki 11. marca že sprejeli glavne smernice s tremi glavnimi načeli za poslovanje gospodarstva, še posebej mala in eh, srednje velika podjetja ter podjetništvo. Ne pozabimo tudi na interno solidarnost in to je kohezijska politika pomembna, je pa kohezijska politika pomembna tudi z vedika preomenjenih treh načel, še posebej za, za poslovanje. Potem je tu tudi zunanja raztežnost solidarnosti, ne smemo pozabiti na to, kar se dogaja okrog Evrope in pa seveda tudi vprašanje varnosti in priseljevanja. Izhajamo iz načela, da komisija in svet želita spoštovati dane zaveze in sklenjene kompromise. Kaj to pomeni? To pomeni, da večletni finančni okvir, ki smo ga sprejeli, ostane veljaven, da se ga spoštuje. Zahtevamo, da so plačila na takšni ravni, da bomo v skladu z načrtom poplačil v letu 2016 poplačali zapadle fakture 2007-2013, da ne bo več kot 2 milijardi neplačanih faktur ostalo v letu 2016, ker je nemogoče govoriti o plačilih in potem teh plačil ne izvesti, ker ti plačila so logična posledica sprejetih obveznosti in to je potrebno spoštovati. Eh, ampak spoštovati večletni finančni okvir pomeni tudi uporabljati fleksibilnost v prvi vrsti. Sprejeli smo večletni finančni okvir, mm, sicer s trendom na vzdolj, ravno usled fleksibilnosti, torej inštrumenta fleksibilnosti in tudi in predvsem zaradi dejstva, da zdaj lahko neizkoriščene rezerve iz enega leta lahko prenesemo v naslednje leto. In to je novost pri tem večletnem finančnem okviru. Potem eh, spodbojanje zaposlovanja. To ima vsega korpus podice za vse programe, ki prispevajo k rasti. Zdaj, glede časovnice, poročilo bomo v odboru za proračun sprejemali oziroma poročilo o mandatu za triolog 23. junija na julijskem plenumu, potem septembra imamo rok za vložitev amadmajev, sredina septembra sprejetje mnenja za resolucijo oktobra, 28. in 29. 30. septembri glasovanje v odboru za proračun o proračunskih amadmajih, 12. in 13. oktober glasovanje v odboru proračun o resoluciji, 28. Eh, oktober plenum in potem eh, obravnava do 19. novembra. Komisija je svoj osnutek proračuna 27. maja predložila svoj osnutek proračuna in eh, mi smo na medinstitucionalnem sestanku v mesecu maju tudi potrdili načrt plačil. Omenil pa sem tudi že cilj, da naj ne bo več kot dveh milijard neplačenih faktur v primerjavi oziroma, ki se nanašajo na obdobje 2007 do 2013. konkretno zdaj glede postavk, ki zadevajo vašo, vaš odbor. Dogovorili smo se glede EFSE-a, to bo imelo posledice za proračun. Naj spomnim, da nam je uspelo zmanjšati vpliv na obzore 2020 in na, na inštrument za povezovanje Evrope. Zmanjšali smo krčenje za eno milijardo, torej na mesto predsednih 6 milijard manj je zdaj 5 milijard manj, tako da smo eno milijardo dobili nazaj. Za rezerve. Potem naslov 1A za poslovanje in socialne inovacije. To ostaja stabilno v primerjavi z letom 2015, kar zadeva obveznosti imamo povečanje za 3 milijonov, pri plačilih imamo povečanje 0,5 milijona. To so programi Progress in eh, za mikrofinanciranje. Potem globalni sklad za prilagoditev globalizaciji. V osnutku proračuna imamo 165,6 milijona evrov spretih obveznosti, to je zelo konzervativna številka, eh, in sicer 30 milijonov evrov plačil. Ampak to je vendarle 5 milijonov več kot v letu 2015. Potem, kar zadeva število zaposlenih predviden eh, upad enega odstotka v agencijah. Predlagamo en, en položaj manj v eh, Oši, en, dva manj v Evropolu in tako naprej. Eh, skratka, pri naslovu 1A je rezervo manj in to ima posledice za podjetne projekte in za pripravljalne aktivnosti. Pripravljalne aktivnosti in pilotni programi so tako ali tako že omejeni na podlagi finančne uredbe, imamo 100 milijonov za finančne pripravljanje aktivnosti in pilotne projekte in to se potem omejuje tudi z rezervami pri posameznih eh, postavkah. Pri poglavju 3 nimamo rezerve in zato moramo uporabiti instrument fleksibilnosti, potem pa je tudi še druga omejitev in sicer ocena pilotnih projektov in eh, pripravljenih aktivnosti, ki jih izvaja komisija. Kar zadeva mm, poglav 1b, Evropski socialni sklad, tu obveznosti upadajo za 1,5 odstotka, pri plačilih pa imamo porast 19,6 odstotka, ampak to povečanje je predvsem namenjeno, namenjeno temu, da zmanjšamo obseg neplačanih eh, faktur, kot že rečeno prej, Evropski sklad za pomoč eh, najrevnejšim. Tu imamo 2 odstotka več obveznosti in 26,9 odstotka več plačil. Vse to v primerjavi z letom 2015. Zdaj pobuda za poslovanje mladih. To sem zapisal tudi že v poročilu, o katerem bo glasovanje, torej v poročilu za mandat. Namreč problem je v tem, da se nekateri kolegi še niso zavedli naslednjega. Opravili smo tako imenovani front loading te pobude. Kaj to pomeni? To pomeni, da v letu 2016 ni obveznosti za to pobudo. Posledica je, da v letu 2016 ni možnosti za izvajanje te pobude. Mislim pa, da moramo nadaljevati s to pobudo in mislim, da bi bil zelo slab signal, če glede na zelo visoko stopnjo brezposlenosti mladih, potem eh, čez dve leti zaključimo s tem programom za 2014-2015, leta 2016 pa še vedno nimamo obveznosti. Zato bom predlagal fleksibilnost, da lahko zagotovimo sprejete obveznosti za to pobudo. Seveda nam lahko rečete, ja, ampak toliko in toliko denarja se ni porabilo, ampak to je že druga zgodba. Tu bo treba še videti, ali bomo kaj spremenili ali ne. Videli bomo, zakaj to funkcionira oziroma zakaj to ne funkcionira, kot bi moralo. Ne smemo tudi pozabiti, da to jemne tudi denar operativnim programom, ki so se dokaj pozno sprejeli in to je po mojem mnenju prioriteta, torej vprašanje zaposlovanja mladih. Tu imamo tudi problem brezposelnosti. Mislim, da moramo v prvi vrsti uporabiti denar, ki ga imamo na voljo in eh, teh šest milijard, ki smo jih uporabili za frontloading, prav tako pa moramo nadaljevati s tem eh, programom in eh, ravno iz tega naslova zdaj zagovarjam to stališče, ki upam, da bo naletelo tudi na podporo celotnega parlamenta, kajti dejstvo je, da moramo nadaljevati z delom na tej pobudi. Mislim, da mislim, da sem predstavil tisto, kar je najpomembnejše, torej vprašanje plačil sem tudi že obravnaval. Tako da vam bom zdaj z veseljem prisluhnil glede vaših predlogov, da bomo imeli najboljši možen proračun kljub vsem omejicam. Treba je spomniti, da je komisija zdaj pripravila svoj osnutek, potem bo opravil svet še svojo obravnavo in vse te številke, ki jih zdaj tu predstavljam, so pač odvisne v neki meri tudi od. Uh, tega, kaj se bo zgodilo na svetu. In vemo, da svet vedno skuša skrčiti že tako uh, okrnjen proračun in vedno skuša še bolj zmanjšati rezerve, uh, potem uh, skuša zmanjšati sredstva za plačila. No in kot vedno nas čaka boj s svetom, ampak jaz upam, da bo svet vendarle dosleden, da bo spoštoval kompromise in uh, sprejete zaveze v okviru očitnega finančnega okvira in da se bo držal tudi vseh izjav in sklepov sveta, ki se morajo potem seveda tudi nekako preliti v proračun, kar je tudi smiselno in kar bi zagotovilo tudi doslednost dela sveta. Hvala. Hvala, gospod Fernandez. Ob 9.30 eh, bomo imeli glasovanje. Mislim, da točno ob 9.30 ne bomo začeli, ker nekaj komentarjev in vendarle bi radi slišali na to temo. Tako da prosim, če ste kratki in kar takoj dajem besedo poročevalki v našem odboru, gospe Klun. Poleg tega pa se nas znamo še Balas Moranšartje. Še kdo želi besedo? Ribeiro. potem pa besedo znova dobi gospod Fernandez, potem pa lahko začnemo z glasovanjem. V redu? Dobro. Torej, naj bo tako. Gospa Klun kot poročevalka odbora MPL. Hvala predsedujoča, hvala gospod Fernandez za vaš obisk tu na odboru. Kar nekaj pogovorov smo že imeli med skupinami in mislim, da smo si že izoblikovali mnenje prišli smo do nekaj kar posrečenih kompromisov, kar je dobro, tako da se veselimo kasnejšega glasovanja. No, mi smo predvsem hoteli slediti jasni liniji, kar zadeva mnenje našega odbora, da bomo pripravili mnenje, ki bo jasno opredelilo naša stališča. Torej, vi ste omenili že pobudo za zaposlovanje mladih, brezposlost mladih in ne moremo imeti takšnega eh, dokumenta, ne, da bi se osredotočili na celotno področje brezposlenosti mladih. Vemo, kako težko je, vemo, kakšne so številke, 22 odstotna brezposlenost v nekaterih državah, celo tja do 50 odstotkov, kar je vsekakor nespremljivo. Tako da smo velik podarek dali temu eh, in raznim podpornim programom za ustvarjanje pobud na tem področju. Prav tako smo se zabeležili vaše komentarje glede tako imenovanega frontloadinga. Tudi s tem v zvezi smo imeli zelo pozitivno razpravo v našem odboru pod vodstvom gospe Moran Šartje. Kljub vsemu pa glede na vaše komentarje vidim, da ste tudi vi zavezani tej pobudi, to je zelo pomembno in pozdravljam dejstvo, da boste skušali najti zadostno mero fleksibilnosti, da bodo vsi programi na tem področju dejansko tudi zaživeli in se uh, izvajali. Potem je tu področje veščin uh, usposabljanja, uh, predvsem na področjih, kjer manjka delovnih, uh, delovne sile, se pravi zeleno gospodarstvo, informacijska tehnologija, posod tam, kjer je velik potencial za zaposlovanje, mislim, da je potrebno storiti več za usposabljanje in izobraževanje. Omenili ste tudi podjetništvo, gospodarstvo uh, in zaposlovanje. Tudi MSP-ji, mala in srednja velika podjetja, torej so ključna, eh, kajti dve od vsakih treh delovnih mest odparjate na MSP-je, tako da mislim, da je pomembno, da se osredotočimo tudi na njih, kajti uh, eh, MSP-ji so ključ do oživitve gospodarstva in do ustvarjanja novih delovnih mest. Potem mikrofinanciranje in razširitev tega, tudi to podpiram, to, kar ste vi dejali, mm, da želite tudi vi podpreti to področje. Tako da moram reči, da je naš odbor si izoblikoval stališče, veselimo se nedaljne razprave eh, glede podrobnosti, glede sredstev, glede plačil, torej naslednje faze. Vsekakor pa mislim, da je podarek kazdega mnenja tega odbora, predvsem za poslovanje mladih, podpora MSP-jem in pa prekvalifikacija in pa usposabljanje za tiste področje, kjer je pomankanje delovne sile. Hvala lepa. Hvala. Gospod Balas, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Govorim v imenu skupine socialistov in eh, predvsem kolega Pirinskega. Uh, Torej, kar se deva to zgodbo o proračunu, ki je vedno zapletena, vemo, da imamo tu opravka z institucijami, ki vedno skušajo skrčiti naša prizadevanja. Mislim, da je pomembno, da postavimo mejo tam, kjer mora biti. Dejstvo je, da kar se dogaja s socialnim skladom, nekoliko problematično, če ne celo ilustrativno, kajti ta sredstva se ne porabljajo v nekaterih državah članicah in zato ne želimo, da bi bili mi posledično v situaciji, kjer je potem potrebno skrčiti proračun. To je stara tradicija namreč, da se sredstva ne izkoristijo in potem je to razlog, da se reče, ja, potem pa lahko skrčimo to postavko. In predvsem pri tole 1b, vidimo, da se stvari nekoliko problematizirajo. Po drugi strani nas eh, zelo veseli to, kar se dogaja pri 1a. Eh, bolj celostno gledano pa mislim, da je pomembno, da Evropski parlament, in to je zelo pomembno, dokaže, da kar zadeva strategijo EU 2020, želimo, želimo mi vsekakor imeti zadostna proračunska sredstva ki bodo, kolikor se le da, neodvisna od držav članic. Vemo, da je to še utopija, ampak vendarle moramo izhajati iz te hipoteze, če hočemo nekega dne igrati vlogo, ki bo neodvisna od tega, kar počnejo države članice na tem področju. Tako da bo potrebno vsekakor podpreti ta predlagani proračun, ampak seveda z veliko odločenosti parlamenta, kar zadeva lastna sredstva in tudi kar zadeva konkretno koriščenje teh eh, sredstev in seveda dejstvo, da neizkoriščenih sredstev ne velja izkoriščati, zato da se potem krči proračun. Hvala lepa, gospa Moran Šartje. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa gospodu Fernandesu za predstavitev svojega dela mislim, da moramo biti izredno pazljivi pri štirih točkah in tu ne smemo popuščati. Prva zadeva, Evropski socialni sklad in eh, vse tisto, kar zadeva politiko zaposlovanja. V Evropskem socialnem skladu je, kot ste zelo iskreno povedali, ogromno neplačanih eh, faktur, ogromno škode, ki jo je potrebno popraviti. In to pomeni, da zmanjšujemo potencial za prihodna leta, zato ker se samo lovimo za rep za pretekla leta. In kolega, ne gre za to, da države članice zadeve ne uporabljajo uh, eh, za dosti, v zadosti meri, ampak ker prosto ni plačeno tisto, kar bi plačeno moralo biti. In če šefi vlad in držav resnično hočejo se izkazati kot eh, zagovornike politike zaposlovanja, potem je treba pritisniti na plin pri Evropskem socialnem skladu in dejstvo je, da se zdaj tu ukvarjamo zgolj s tem, da krpamo luknje. In to je težko, to je zelo težko. Druga zadeva. Pobuda za poslovanje mladih. Tudi vi ste to izpostavili. Ključni problem, ki ga tu vidim, čeprav smo upravili eh, frontloading, je, da smo tu v mesecu aprilu, če se ne motim, na aprilskem zasedanju, smo glasovali o predhodnem financiranju v višini 30 odstotkov za pobude za poslovanje mladih, zato da bi pospešili projekte. To smo opravili v rekordnem času in v treh mesecih smo sklenili dogovor med komisijo in parlamentom in izglasovali tudi 30 odstotno avansno plačilo. Eh, potem pa naj bi skrčili proračun na tem področju. To je nemogoče. Tako da pomembno je, da dosledno povežemo politične odločitve, ki smo jih tu sprejeli eh, in proračun. Torej, toliko o pobudi za zaposlovanje. Potem tretja zadeva, sklad za prilagoditev globalizaciji. Poznam te naše šefe vlad in držav, vse čas, kar delamo na tem področju v našem odboru. In čisto vsi v trenutku, ko je treba sprejemati proračun, zapirajo pipico, ampak potem pa ravno iz teh njihovih držav članic prihajajo Eh, prošnje za sredstva iz tega eh, sklada. In ta denar potrebujemo. To ne gre v proračune držav članic, to ne gre v žepe podjetij, ampak gre neposredno delavcem za prekvalifikacijo. In to je tudi področje, kjer preprosto ne moremo popustiti. In to jim je treba povedati in to ne smemo popuščati. No in še zadnja, četrta stvar, mm, to zelo dobro veste, gre za sklad za pomoč najrevnejšim šefi vlad in držav. Tega sploh niso hoteli, kot se spomnite in mi smo to zadevo vendarle potem uspeli ohraniti, ravno zahvaljujoč parlamentu. In to je tisti najbolj eh, viden, najbolj medijsko izpostavljen vidik Evrope. Če Evropa ne bo uspela sprejeti in ohraniti te zaveze in obveznosti, potem bo to zelo, zelo slabo za naš imič v javnosti. Hvala, gospa Ribero. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo sem hvaležna gospodu Fernandešu, da je danes prišel med nas. Dve glavne zadevi sta, na katere bi se rada navezala. Najprej potreba po investicijah in po programih za pomoč investicijam in pa tudi spodbojanje MSP-jev in eh, predvsem tudi mikropodjetij, da se na ta način lahko zagotavlja razvoj. Potem pa so tu še socialne politike, še posebej v zvezi z zaposlovanjem mladih in naravno na to bi se rada osredotočila. Jose Manuel je omenil nove programe v letu 2016. Ja. Kot je gospa Moranša Pije dejala, je pomembno, da ohranimo kontinuiteto vseh teh eh, programov za boj proti brezposnosti mladih. Vprašanje torej je, ali imamo kakršnokoli jamstvo, da bodo države članice dejansko uporabile sprejete obveznosti, eh, kar zadeva zaposlovanje mladih potem je tu tudi inštrument fleksibilnosti. Imamo morda že kakšne številke glede neizkoriščenih zneskov iz, iz preteklih let v državah članicah in kakšen je tudi odnos oziroma stališče komisije do neizkoriščenih sredstev v okviru programa zaposlovanja mladih. Tako, zdaj pa besedo dajem še gospodu Fernandezu. Hvala. Hvala za vse vaše komentarje, kar zdaj proračun. Jasno, proračun EU je majhen proračun, le en odstotek bruto nacionalnega prihodka. Ampak eh, kljub temu, da je majhen, je zelo pomemben in v številnih državah članicah predstavlja več kot 50 odstotkov vseh investicij. No, še ena zadeva je, ki jo, bomo, ki jo moramo vedno znova ponavljati, da gre predvsem za investicijski proračun. 94 odstotkov tega proračuna gre v investicije, le 6 odstotkov zadeva administracijo in operativne stroške, kar mislim, da kaže na dodano vrednost tega proračuna. Mislim, da. O, tem problemu, ki ga bom zdaj naštevil, ne moremo danes govoriti. To zahteva širšo razpravo. Ampak dejstvo je, da tudi 95% tega proračuna prihaja iz sredstva držav članic. Zato ja, potrebujemo resnična lastna sredstva. Strinjam se glede prioritet, to sem že povedal. Evropski socialni sklad je zelo pomemben. Sklad in enako velja tudi za druge sklade iz okvira kohezijske politike. Tudi ti so pomembni za razvoj. Tudi Junkerjev načrt bo izrednega pomena za zaposlovanje. Pomembno je, da se držimo sklenjenih kompromisov, to je to, kar sem povedal tudi že na samem začetku. In če pogledamo ta večletni finančni okvir za obdobje 2014-2020, eh, se pravi zdaj 2014-2015, smo predvsem plačevali za pretekle zaveze. Resnični večletni finančni okvir bomo zdaj začeli izvajati šele v prihodnem letu. To pomeni kaj? Spoštovanje večletnega finančnega okvira je nekaj, kar je ključnega pomena. Pobuda za zaposlovanje mladih. Tu sicer nimam številk, ampak sem jih zahteval, kar zadeva izvajanje. Prosil sem za te številke od komisije in dobil jih bom in čim jih dobim, vam jih bom posredoval, kar zadeva torej dejansko izvajanje. Ne velja pa pozabiti, da smo imeli kar nekaj zamud pri operativnih programih, kar pomeni, da imamo zamude tudi pri izvajanju te pobude za zaposlovanje mladih. Sam se zavezujem, vidim, da ste tudi vi, da v letu 2016 potrebujemo ustrezne zaveze za nadaljevanje s to pobudo. Mislim, da bodo vsi to razumeli in nihče ne bi razumel, če bi to pobudo prekinili v letu 2016. Pomembno je, da zdaj nam nadaljujemo. V 2014 in 2015 sprejemamo obveznosti, potem imamo tri leta za izvedbo, imamo pravilo N plus 3. Tega ne smemo pozabiti, tudi pri Evropskem socialnem skladu imamo pravilo N plus 3, ampak nihče ne bo razumel, da v letu 2016 ni možnosti za nove pobude. Sploh, kar zadeva pobudo za zaposlovanje mladih. Potem, kar zadeva sklad za prilagoditev globalizaciji, 30 milijonov evrov za plačile na tem področju je po mojem mnenju zelo malo. In res je tudi, da države članice, ki so ponavadi najbolj proti temu skladu, potem tiste, ki najbolj koristijo ta sredstva. Tako da tu mislim, da morajo biti doslednje. Potem glede sklada o pomoči najrevnejšim, tu smo tudi že povedali, da je prišlo do povečanja sprejetih obveznosti, eh, predvsem pa plačil, rezerve. Za leto 2015 smo imeli milijardo 680 milijonov rezerve, bomo pa del tega porabili za sklad strateške investicije. V letu 2016 je predvidena rezerva 2,2 milijardi, ampak 1,1 odpade na naslov 2, kar pomeni, da imamo kar dobro rezervo, obenem pa tudi inštrumente fleksibilnosti. Ko govorimo o skladu za prilagoditev globalizaciji, to je poseben inštrument. In svetom se razlikujemo glede stališč o teh eh, posebnih inštrumentih. Kar se nas tiče, so ti posebni inštrumenti izven večletnega finančnega okvira in ne sodijo v skupen znesek. Tu je tudi možnost koriščenja inštrumentov fleksibilnosti. kar zadeva zaposlovanje mladih. Tu imamo v mislih eh, obveznosti, sprejete obveznosti, ampak kot rečeno, v letu 2016 imamo novost in sicer eh, splošno rezervo, ki je prej nismo imeli. In sredstva, ki se ne izkoristijo, gredo v splošno rezervo in potem se ta sredstva lahko le porabljajo za politične cilje, predvsem za poslovanje in rast. To je zelo pomembno. To je pomembno vedeti. To sem povdaril večkrat pri pogajanjih o Junkerjevem načrtu. Svet je hotel na to nekako pozabiti, delali so še na podlagi prejšnjega finančnega okvira, ampak člen 14 začetnega finančnega eh, okvira določa, da neizkoriščene obveznosti v enem letu gredo v splošno rezervo in potem se ta sredstva iz splošne rezerve lahko uporabljajo le za politično potrjene cilje, se pravi za poslovanje in rast. In to velja še posebej, je tam zapisano za zaposlovanje mladih. To imamo torej zdaj v uredbi in to je konec koncev tudi kompromisna rešitev, ki jo je potrdil svet. In mislim, da bodo pogajanja s svetom glede proračuna kot vedno težavna. Ampak seveda bomo storili vse, kar se le da, da bi zagotovili spoštovanje sklenjenih kompromisov in sem sodi tudi vprašanje plačil. To je, mislim, da res uh, sramota. Vprašanje plačil sploh ne bi smelo biti vprašanje in eh, res je smešno in sramotno, da plačujemo zamudne obresti zaradi plačil. To so plačila, ki so logična posledica sprejetih obveznosti. In eh, sploh ne bi smelo biti to vprašanje. In eh, ko govorimo o plačili, govorimo o tem, da so stvari že bile opravljene, da je to denar, ki gre malim in srednjim velikim podjetjem, eh, da je to denar, ki gre regijam, lokalnim oblastem za zaposlovanje mladih in tako naprej. Skratka, gre za denar, ki je že bil porabljen. In še enkrat hvala lepa in računam na vas za nadaljevanje uspešnega sodelovanja in upam, da nam bo uspelo na koncu sprejeti dober proračun. Hvala lepa za vaše odločno stališče. Veliko sredstev potrebujemo za boj proti brezposobnosti. To bomo podprli. Hvala, da ste prišli k nam. 22. in 23. junija bo glasovanje odboru za proračun, na plenarnem zasedanju pa julija. Tako, sedaj pa glasovanje. Čez dve, tri minute bomo začeli. Matejas, I, I Okay, then we'll start with the vote. Tako, začenjamo z glasovanjem. Glasujemo o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji. Gre za Broadcom z Finske, elektronsko glasovanje. Glasujemo. And the vote is now closed. Konec glasovanja. Hvala lepa. Tako. Sedaj pa smernice za politiko za poslovanje držav članic. Predlog spremembe 101 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog K za proti vzdržani sprejeto. Kompromis L za proti vzdržani sprejeto. Kompromis M za proti vzdržani sprejeto. predlog spremembe 127 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog AB za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 129 za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe 130 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ko promisli predlog N za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog NA za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 141 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, zdržani, sprejeto. Predlog smo imeli 142 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis O za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo imeli 151 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis P za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 157 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis Q za, proti vzdržani zavrnjeno. Preverjamo. preverjamo kompromis Q. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 28 glasov za. Predlog so imbe 170 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog R za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 177 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis S za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis T za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis U za, proti, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 189 za proti vzdržani zavrnjeno. Preverjamo 189, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 24 glasov za. kompromis v za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dvojni v za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 212 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 213 213 za, proti, vzdržani, sprejeto. 214 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog X za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis Y za, proti, vzdržani, sprejeto. kompromis z, za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog A, A, za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 245 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 246 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis A za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 34 za, proti, vzdržani. Mislim, da preverjamo. Uh, the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto 29 glasov za. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 3 preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 28 glasov za. Kompromisni predlog B za. Proti. Vzdržani sprejeto. 49 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Predlog smembe 50 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 51 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 52 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 5 je bil umaknjen. 53 je brezpredmeten, 54 tudi, predlog spremembe 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smembe 56, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo drugi del predloga smembe 56. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 6. Za. Proti. Zdržani sprejeto. 57 je brezpredmeten, prav tako tudi 58. Prehajamo na kompromis C. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. kompromis D za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo kompromisni predlog D, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo 68, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 22 glasov za. Kompromisni predlog F z ustnim predlogom spremembe ELS. Je kakšna težava? Držali se bomo torej prvotnega besedila. glasujemo torej o kompromisnem predlogu F. Prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog H za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis I za proti vzdržani spreto. Predlog spremembe 94 za proti vzdržani spreto. 96 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog je za proti, vzdržani sprejeto. In sedaj glasujemo še o osnutku poročila, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 37 glasov za, 6 proti. Thank you to Madam Agia. Hvala lepa, gospa Agia. the Green Employment Initiative. Pobuda za zeleno zaposlovanje. Kompromis je za, proti, vzdržani, sprejeto. Triinpetdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Preverjamo predlog spremembe 55, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In vi Lahko nadaljujemo? Prav. Envi dve. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Envi tri. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Envi pet. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto in vi šest za, proti, zdržani sprejeto. Kompromisni predlog L za, proti, vzdržani sprejeto. 61 za, proti, vzdržani sprejeto. Sem ena za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto. Preverjamo. FEM 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog M za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog N za. Proti. Vzdržani sprejeto. predlog spremembe 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog O za, proti, vzdržani, sprejeto predlog, kompromisni predlog P za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 76 za proti vzdržani zavrnjeno, preverjamo 76, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno z glasom večine. 77 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog Q za, proti vzdržani sprejeto. Trinosemdeset za, proti vzdržani sprejeto. Štiriinosemdeset za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog R za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 87, glasovanje po delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti preverjamo drugi del predloga spremembe 87. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 27 glasov za. Kompromis S. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 91 za. Proti vzdržani zavrnjeno. Preverjamo predlog spremembe 91, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Trindevetdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiriindevetdeset za proti, vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog T za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog T A za, proti, vzdržanje sprejeto. 7-3 za, proti, vzdržanje sprejeto. Preverjamo. 7-3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Štirje glasovi razlike. Fem štiri za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 99 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 100 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 101 za, proti, vzdržani sprejeto. 102 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog U za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog V za, proti, vzdržani sprejeto. 106 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo predlog spremembe 106, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tri glasove razlike. sem sedem za, proti, zdržani, zavrnjeno. 110 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis dvojni v, za, proti, zdržani, sprejeto. kompromisni predlog X za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 116 za proti vzdržani sprejeto. To 17 za, proti, zdržani sprejeto, kompromisni predlog XA za, proti vzdržani zavrnjeno. Preverjamo kompromis XA, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno, štiri glasovi razlike. Sem 8 za, proti vzdržani sprejeto. Sem 10 za, proti vzdržani sprejeto. 7.14 za. M14 za, proti, vzdržani, preverjamo. M14 glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno šest glasov razlike. FEM 6 za, proti vzdržani sprejeto. FEM 13 za, proti vzdržani sprejeto. FEM 17 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis Y za proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 123 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis z, za, proti, vzdržani, nisem dobro videla. Preverjamo kompromis z, glasujemo. Konec glasovanja prejeto. 40 glasov za, niste pa dvigovali rok. NV24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 130 za, proti, vzdržani, sprejeto. 131 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo 131, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Pet glasov razlike. 132 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis AA za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AB za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis AC za, proti vzdržani sprejeto. NV29 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog sem 140 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog AD za, proti vzdržani sprejeto. Remembe. 147 za, proti vzdržani zavrnjeno. 148 za, proti vzdržani sprejeto. 149 za, proti vzdržani, mislim, da je zavrnjeno pa nisem prepričana, tako da preverjamo, glasujemo. 149. Konec glasovanja. Sprejeto. Trije glasovi razlike. Kompromis AE. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis AF. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Envi 19. Za. Proti. Zdržani sprejeto. Envi 20. Za. Proti. Zdržani sprejeto. Sto trinpetdeset, sto štiriinpetdeset, sto petinpetdeset in 156 skupaj, za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo, glasujemo. Сто тридцать до сто шестьдесят. Koniec głosowania. Zawrnieno. 157 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 158 za, proti, vzdržani, sprejeto. 159 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani zavrnjeno. 160 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog AFA za proti vzdržani sprejeto, mislim da. številki 21, o tem moramo glasovati za. Napaka je na glasovalnem seznamu, moramo glasovati o tem. NV21 za, proti, vzdržani, sprejeto. NV22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 162 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog AG za proti vzdržani sprejeto. sto oseminšestdeset za proti vzdržani preverjamo sto oseminšestdeset glasujemo Konec glasovanja. Zavrnjeno. Deset glasov razlike. Envi 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 169 za, proti, vzdržani, sprejeto. Envi 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 170 za, proti, vzdržani, sprejeto. 172 za, proti, vzdržani, sprejeto. NV26 za, proti, vzdržani, sprejeto. NV27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. NV28 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. E, kompromis H, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AI, za, proti, vzdržani, sprejeto. kompromis AJ za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto oseminosemdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto devetinosemdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto devetdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. 190 za, proti, 191 za, proti, držani, zavrnjeno. FEM 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 192 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 193 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vprašanji zavrljeno. 194 za, proti vprašanji zavrljeno. Kompromis AK za, proti vprašanji sprejeto. 196 za, proti vprašanji vzdržani, sprejeto. Kompromis AL za, proti, vzdržani, sprejeto. In V11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In V12 za, proti, vzdržani, sprejeto in vi 30 za, proti, zdržani sprejeto. 98 za, proti, zdržani sprejeto. 199 za, proti, zdržani. To bomo morali preveriti. 199. Lahko glasujete. oprostite, močno sprejeto. Vem, 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlažem, da je 200 za, proti, vzdržani, sprejeto. 201 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In vi 34 je brezpredmeten oziroma ne se popravlja predsedujoča za in vi 34 proti zdržani sprijeto. In vi 35 za proti zdržani sprijeto in vi 36 za proti zdržani sprijeto. 202 za proti zdržani sprijeto. 203 za, proti, zdržani, sprejeto. 204 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Bomo to preverili elektronsko. 204. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 205 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo to preverili elektronsko, predlog spremembe 205. And the vote is now closed. Konec glasovanja, zavrnjeno, štirimi glasovi proti. 206 za, proti, zdržani, sprejeto. 207 za, proti, zdržani, sprejeto. 208 za, proti. Bomo še enkrat glasovali. 208 za, proti, zdržani, zavrnjeno bomo preverili elektronsko. 208. Yes. Konec glasovanja. Zavrnjeno za enim glasom razlike. Kompromis A za, proti, stršani, sprejeto. Predlog spremembe 7 za proti, zdržani sprejeto. Predložim, da 8 za, proti, zdržani zavrnjeno. Kompromis B je za, proti, zdržani sprejeto. Kompromis C je za, proti, zdržani sprejeto. Kompromis D za, proti, zdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, stršani, sprejeto. Kompromis E za, proti, stršani, sprejeto. Predlog službe 20 za, proti, stršani, sprejeto. Predlog službe 21 za, proti, stršani, sprejeto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 proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Bomo to preverili elektronsko. 34 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 32 glasov za. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto. Vodna izjava G. 39 za proti sprejeto. Kompromis I za, proti, držani, sprejeto. Predlog smo imeli 40 za, proti, zdržani, sprejeto. 46 za. Sorry, first part. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 46. drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili drugi del predloga spremembe 46. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto tremi glasovi razlike. 47 za, proti, zdržani sprejeto. 7 h za, proti, zdržani zvrnjeno. Bomo to preverili elektronsko. 7 h lahko glasujete. It's still open. It's still open. But Now it is closed. Konec glasovanja. Sprejeto s petimi glasovi razlike. Femijo za, proti, držani. Sprejeto. Vem, jo bomo preverili elektronsko, lahko glasujete. Open. It's still open. And now it's closed. It's carried by five votes. Kon glasovanja sprejeto s petimi glasovi razlike. 49 za, proti, zdržani sprejeto. 50 za, proti, zdržani sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa predlog spremembe 1, vodne izjave za proti stržani sprejeto. Predlog šrimbe 2 za proti stržani sprejeto. Predlog šrimbe 3 za proti stržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo o tako spremenjenem osnutku poročila. Glasovali bomo elektronsko. The vote is open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 proračun za leto 2016, mandat za trialog, kompromis A za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. zavrnjeno. Se pravi, čujem. Prela sem jim besede za, proti, zdržani, zavrnjeno. Bomo to preverili elektronsko. Amendment 7. And the vote is now closed. And Konec glasovanja sprejeto 27 glasov za. Razrešujem B8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis C. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 20. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverili bomo predlog spremembe 20 elektronsko, lahko glasujete. And the, the vote is. It's not closed yet. We are waiting for someone. Now we can check it. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj ima glasovamo razlike. We vote on amendment 21. Those in favor. Predlašujem 21 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Kompromis D za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28 bomo to preverili elektronsko, ko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto z osmimi glasovi razlike. 29 za, proti, stršani, zavrnjeno. 30 za, proti, stršani, sprejeto. 31 za, proti, stršani vzdržani, zavrnjeno. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 je brezpredmeten, 39 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 40 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 41 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis v za, proti, zdržani, sprejeto. 47 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis G za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 53 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 54 za, proti, stržani, sprejeto. 55 za, proti, stržani, sprejeto. 56 za, proti, stržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o spremenjenem osnutku mnenja. Glasujemo po imensko. And the vote is closed strokovna glasovanja. Sprejeto 40 proti 7. Thank you all. Hvala lepa vsem skupaj. Naslednja točka na dnevnem redu. are actually ahead of our timetable with six minutes. Pravzaprav nam je ostalo nekaj časa, šest minut. Sedaj pa točka 11 na dnevnem redu. Pooblastitev držav članic, da ratificirajo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 Okay, we start uh, with point 11 on the agenda. Enajsta točka na dnevnem redu. Ta točka na dnevnem redu je pooblastitev držav članic, da ratificirajo protokol iz leta 2014 k konvenciji mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu glede zahtev na področju socialne politike. Mi moramo podati svoje soglasje z osn k osnutku predloga sveta Osnova pa je priporočilo iz odbora za zaposlovanje. Torej, mi moramo podati priporočilo, ali naj ta akt zavrnemo ali sprejmemo. Gre za zelo pomembno točko na dnevnem redu. Besedo dajem poročevalcu uh, Patriku Lejariku iz, uh, od, iz uh, skupine GUE. Izvolite besedo, druge pa naprošam, da potiho zapustijo dvorano. Madame, uh, spoštovana predsedujoča, kolegice in kolegi. No, predlog besedila zadeva protokol iz leta 2014 Mednarodne organizacije dela ILO, e ki je prenovila konvencijo o prisilnem ali obveznem delu, ki seže v leta 1930. No, lahko se čudimo nad tako pozno prenovitvijo, čeprav je po ocenah ILO prisilno ali obvezno delo nekaj, s čimer se še vedno sooča 21 milijona ljudi v svetu, ampak vendarle je mm, ta prenovitev več kot dobrodošla. Od Filipinov do Evrope, do priseljencev, ki jih njihovi tihotapci izkoriščajo, od delavcev, ki mm, v Katarju zidajo štadione za svetovno prvenstvo, od izkoriščanja spolnih delavcev. Vse to sledi isti logiki. In eh, trpljenje, ki ga povzroča ta panoga, ki ustvari več kot 150 milijard eh, dolarjev prihodkov letno, ne more več biti nekaj, kar lahko toleriramo v klasičnem smislu izkoriščanja brez dodajanja novih oblik v bogatih državah in to kljub obstoju tako imenovane pravne države. Dejstvo je, da vse skupaj temelji na nekem upanju po boljšem življenju za tiste, ki so žrtve takšnega dela. To zadeva moške, ženske, otroke, ki želijo boljše pogoje življenja, eh, ki so prišli sem Eh, po nelegalnih poteh. 880 tisoč takšnih delavcev je v Evropski uniji, milijon šeststo na celotnem, na celotni celini, ki so podvrženi tem novim oblikam obveznega ali prisilnega dela. Gre za moške in ženske, katerim predlagajo delo v tujini, ampak potem so nekako v pasti in lasti njihovih Hmm, tiho tapcev, otroci pa so pogosto v zelo krhkem eh, položaju, ker nima nobenega stika s svojimi koreninami. Gre za ženske otroke, priseljence najbolj ranljive skupine, ki se jim nalaga najhujše naloge v popolnoma ne dostojnih okoliščinah. K temu vsemu mm, dodamo še fizično nasilje, psihološko nasilje, strah in osamitev. In ta osamitev, ta nov način izkoriščanja in uh, spoštovanje prava, vse to je namen tega protokola. Gre za prenovitev konvencije ILO e za novimi orodje za boj proti prisilnemu ali obveznemu delu, predvsem s tem, da se vzpostavi pravno zavezojoč okvir. Izhajajoč iz dejstev, ki jih omenjam, je kontekst in eh, oblika prisilnega ali obveznega dela zdaj drugačna, vendar pa je ta protokol še vedno potreben z vidika preventivnih ukrepov, ki jih eh, izvajamo v kontaktu s socialnimi partnerji in pri razvoju nacionalnih načrtov za boj proti prisilnemu delu. Ta načrt mora slediti Eh, številnim ukrepom iz eh, člena 2, potem eh, tudi ustrezno obveščanje in ozaveščanje oseb, ki so ranljive, zaščita predvsem delavcev priseljencev, izvajanje delovno-pravne zakonodaje s krepitvijo delovne inšpekcije in pa ukrepi proti najbolj poglobljenim razlogom za te razmere. Veliko bi lahko še rekli o teh razlogih, torej, za izkoriščanje držav z juga strani tistih eh, severa, novi prostotrgovinski sporazumi. Vse to bo samo še poslabšalo eh, razmere, prihajalo bo do uničenja tudi družinskih kmetij, ampak ne se vrnem k protokolu. Najzanimivejši vidik zadeva odgovornost ki jo nosijo države članice, odgovornost, ki je opredeljena v eh, členih, potem pre, obveznost zaščite žrtev posiljenega dela, obveznost eh, dostopa do mehanizmov očkodnine, to je zelo zanimivo in aktualno, kajti to, ki je neodvisno od njihovega statusa na danem ozemlju in pa tudi obveza, da se ne preganja žrtev prisilnega dela zaradi nezakonitih aktivnosti, ki so jih bili prisiljeni izvajati. In pa seveda je to tudi obveznost eh, za podpisnice, da se soočijo z novimi oblikami prisilnega dela. Ko prebiramo eh, to poročilo, razumemo, zakaj so se nekatere države kot Katar eh, obrnile proti temu protokolu in ga ne želijo ratificirati. Glede na to, da govorimo o odgovornosti, ocenjujemo, da je na nas, da zagotovimo, da bo ta protokol ratificiran in tudi čim prej uveljavljen. Postopek sprejema je poenostavljen. Gre torej za postopek soglasja, kar pomeni, da mi lahko zgolj damo ali zavrnemo soglasje, kar pomeni, da se ne vlagajo nekakšni amandmaji. To je torej pravilo, ki me zavezuje, zato ne morem podati nekakšnih amadmajev, ampak lahko samo v spremljivalnem besedilu podam nekaj dodatnih misli. Gre za pomemben akt v okviru globalnega humanističnega projekta, katerega eh, namen je emancipacija človeštva. Druga pripomba, orodje, ki smo ga izbrali za boj proti to vrstemu izkoriščenju, je pravno orodje in sicer z izboljšanjem delovno pravne zakonodaje, kar je ključno orodje, na katerem temeljita protokol. Zato se mi zdi pomembno, da spomnimo na namen te zakonodaje, torej zaščita pred eh, prisilnim in eh, obveznem delu. Pomembno je, da čim prej sprememo ta protokol in da tudi še naprej eh, zagovarjamo načelo, na katerem temelji, se pravi pozitivna pravica do dela. Hvala lepa, gospod predsedujoče, hvala lepa, kolegice in kolegi. Thank you. I'll now give the floor to Mr. Hvala lepa. Gospod Pah, poročevalec v senci skupine LS. Danke, Hvala lepa, gospa predsedujoča. prisilno delo ima pomembne posledice za prizadete, zlasti za mlade ljudi. To je zločin in eh, frontalni napad na človekove pravice. Na milijone ljudi od nas pričakuje, da bomo tukaj postopali odločno, da bomo obsodili prisilno delo in pa s tem povezane negativne posledice za njihova življenja. Eh, velike upe polagajo v nas, Zato je zelo pomemben protokol mednarodne organizacije dela eh, v zvezi s konvencijo o prisilnem in obveznem delu iz leta 1930. Pravzaprav je poročevalec že vse povedal o tem, nekatere določbe že obstajajo na področju socialne politike Evropske unije, ne pa vse zato moramo ratificirati eh, ta protokol, svetu moramo čim prej podeliti mandat za to ratifikacijo, zato da bo lahko svet ukrepal v imenu celotne Evropske unije. Na, na koncu bi se še zahvalil poročevalcu za delo, in ELS poročevalcu in njegovim zahtevam izraža vso podporo. Hvala. Thank you. I'll give the floor to... Hvala lepa. Juta Steinruck, SD. E Hvala lepa. Naš poročevalec v senci je Brando Benefalk, ampak nažalost ima njegov leta zamuja, zato ga danes ni tukaj. Poročevalcu lahko povem, da se mu zahvaljuje za delo, polno ga podpira. Gre za izredno pomembno temo. Evropski parlament mora dati svoje strinjanje. Ehm, k temu, da se sprejme ta protokol. Poročevalec je zelo, zelo natančno analiziral razloge, zakaj bi morale države članice ratificirati ta protokol. Zlasti glede na socialno politiko in politiko dela. Tudi izven meja Evrope se moramo boriti proti prisilnemu delu, Tukaj moramo pokazati določeno mero solidarnosti, potrebujemo tudi mednarodna pravila in standarde, ki morajo biti ratificirani in sprejeti. Potrebujemo tudi medsebojno razumevanje, kajti boj proti delu na črno lahko vodimo samo kot Evropska unija skupaj eh, pod pogojem resničnega sodelovanja med državami članicami. Kot pripombo bi dodala samo še to. Naša skupina si želi, da bi v zapisniku današnje seje zelo jasno zapisali, da se nam ne zdi spremljivo, da so države članice že začele pogajanja o protokolu, ne da bi pri tem dobile mandat strani komisije. Takšno ravnanje se nam zdi zelo vprašljivo in kot komisija smo mnenje, da je takšno ravnanje lahko zgolj izjema. Predsedstvo odbora naprošamo naj opozorijo na vprašljivost in legitimnost takšnega postopka. Pisno bi to morali sporočiti svetu. v imenu celotnega odbora za zaposlovanje. Dobro, v tem primeru sicer gre za neko dobro stvar in postopati je treba, kar se da hitro, ampak vseeno moramo spoštovati pravila, ki smo se jih zastavili kot uh, evropske institucije. No, sicer se zahvaljujem poročevalcu za dobro poročilo, upam, da bomo še naprej dobro sodelovali. Thank you. I'll give the Hvala. Besedo dobi poročevalka v senci skupine Alde, gospa Harkin. Hvala lepa. Kot je povedal poročevalec, pravzaprav gre za posodobitev konvencije o prisilnem delu iz leta 1930, gre za vprašanje izvajanja te konvencije. V tem smislu želimo, da države članice razvijajo nacionalne načrte s katerimi bodo zagotovili izkoreninjanje prisilnega dela. Prav tako naprošamo organizacije delavcev in delodajalcev um, oziroma želimo, da se s temi organizacijami v tem postopku posvetujemo. Uh, prav tako pa je treba o pravicah osveščati najranljive skupine ljudi in okrepiti delovne inšpekcije. Pri tem protokolu je pomembno zlasti to, da so predvideni učinkoviti ukrepi za identifikacijo in pomoč eh, žrtvam prisilnega dela in da dobijo tudi možnost eh, do, dostopa do pravnih sredstev in očkodnine. Protokol poziva vlade, da naj ukrepajo eh, za zaščito priseljenskih delavcev, delavcev. Vemo, da so priseljenci pogosto zelo ranljivi, predvsem ženske, Eh, in v luči tega, kaj se trudno dogaja v Mediteranu, moramo več pozornosti posvetiti prav tej točki. Pogosto ti priseljenci nimajo urejenih dokumentov in zato so zelo ranljivi. Ogledati se moramo, kaj se v tem trenutku dogaja. Številni izmed teh. Um, priseljencev, ki sedaj prihajajo v Evropo, bi se lahko kar malo znašli v takšni situaciji, tako da tega ne moremo ignorirati. No, seveda pa to ne velja samo za primere znotraj naših meja. Ni dovolj, da je ta konvencija zgolj ratificirana. Poskrbeti moramo tudi za to, da bo konvencija izvajana tudi zunaj naših meja. Dobro, omenjen je bil Katar in pa nekateri drugi primeri. Na plenarnem zasedanju smo prejšnji teden omenili, koliko delavcev je že umrlo pri izgrajevanju stadionov za naslednje nogometno prvenstvo v Katarju. Tudi za te delavce moramo zagotoviti spoštovanje eh, te konvencije o prisilnem delu. Torej, tudi o takšnih primerjih mora razmisliti Evropska unija. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala poročevalcu za zelo dobra pojasnila v zvezi s tem, kako pomembna pomemben je ta protokol mednarodne organizacije dela. No, kar se tiče strategije, eh, torej želimo, da bi vse skupaj napredovalo kar se da hitro. To mora biti naš cilj. Ne smemo dodajati dodatnih zahtev točk, ki bi samo upočasnile celoten proces. Strinjam se tudi s tem, kar so drugi povedali o ranljivosti. Vemo, da gre tukaj tudi za problem znotraj Evropske unije. In eh, ne govorimo samo o ranljivih priseljenskih delavcev iz tretjih držav, govorimo tudi o državljanih Evropske unije. Nedavno smo eh, bili priča primerom prisilnega dela, ki so ponazorili, da tudi v Združenem kraljestvu, tudi na švedskem prihaja do primerov prisilnega dela. Neka univerza je pripravila tudi raziskavo o delovnih inšpekcijah, ki ponuja nekaj novih ugotovitev. No, v glavnem se strinjamo za poročilom poročevalca in ne bomo vložili veliko predlogov sprememb. Hvala lepa, gospa Čija. Ja, hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot eh, ostali kolegi se tudi mi strinjamo z mislijo poročevalca, zato tudi ne bomo vlagali amandmajev, predvsem se pa strinjamo z predlogi poročevalca in zato se vam tudi zahvaljujemo in hvala za to izpostavitev vprašanja prisilnega dela. Eh, par vprašanj bi imela vendarle člen 2 konvencije iz 1930 in definicija prisilnega dela tam kot delo ali storitev, ki jo prisilno izvaja oseba, ki se ji grozi s kaznjo ali za katero se ta oseba ni sama priglasila. Torej, delo ki potega na ta način, predstavlja jasno kršitev človekovih pravic in to mislim, da je nekaj, na kar je treba eh, dati povdarek. Ta problematika ne zadeva zgolj preteklosti, ampak eh, žal traja tudi danes. Govorimo o 12 milijonih ljudi širom, eh, ljudi širom sveta in gre za 32 milijard dolarjev, koliko znaša obseg tega dela. Dve kritiki pa bi imela. Najprej člen 2 protokola iz 2014 med preventivnimi ukrepi povdarja potrebo po zagotavljanju ustreznih inšpekcijskih, delovno-inšpekcijskih služb, ki so odgovorne za izvajanje zakonodaje. Skratka, nadzor, kajti le preko nadzora lahko resnično rešujemo ta problem. No in predvsem je tu tudi dejstvo, da je treba upoštevati tiste države, v katerih je ta problematika še najbolj izpostavljena, eh, ker gre za države, ki jih je kriza najbolj prizadela in kjer eh, je tudi največ teh hranljivih skupin. Člen 3 določa, da mora vsaka država sprejeti ukrepe za identifikacijo, osvoboditev, zaščito eh, in rehabilitacijo vseh žrtev prisilnega dela in tudi zagotoviti podporo in pomoč v drugih oblikah. Ustrezni ukrepi v skladu z mednarodnimi eh, pogodbami in protokoli pa je nekaj, kar je zelo nedorečeno, kajti po mojem mnenju nekoliko preveč eh, manevrskega prostora prepuščamo državam, članicam v smislu, da eh, lahko vsaka na koncu zadevo razume po svoje. Pomembno pa je, da se vendarle izvajajo ta načela, vsaj na neki minimalni skupni ravni, tako da mislim, da bi bilo vendarle smiselno upoštevati tudi to kritiko, vsekakor pa hvala lepa. Hvala lepa, gospa Jazovecka. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ratifikacija tega protokola strani držav članic je zelo pomembno dejanje, še posebej iz vidika zagotavljanja varnosti priseljencem izven EU, pa tudi v Evropski uniji. Pomembno je, da se izvajajo aktivnosti za promocijo človekovih pravic in za odpravo trgovine z ljudmi, ki se še naprej razvija. Zato se strinjam s poročevalcem, da mora parlament podpreti eh, sklep sveta in eh, državam članicam naložiti ratifikacijo tega protokola. Žal pa se ne morem strinjati z utemelitvijo, ki jo je predstavil poročevalec. Ta protokol zadeva konvencijo o prisilnem eh, delu, torej o kršitvi človekovih pravic eh, z prisilnim delom. Ja, in zakonodajalec pa ravno z delegiranjem oziroma z eh, delegiranimi delavci krši to pravico. Seveda je delegiranje delavcev legalno, legalna oblika poslovanja. Eh, in ravno zato smo tudi sprejeli direktivo o delegiranih napotenih delovcih, da bi na ta način preprečili morebitne kršitve. Leta 1996 je bila sprejeta temeljna direktiva, v kateri je bilo določeno, da je osnova za napotitev minimalna plača v tisti državi, ki je ugodnejša za delavca eh, ali država napotitve ali država gostiteljica. In danes ne moremo govoriti o tem, da 400 tisoč ljudi, ki koristi to obliko mobilnosti, eh, po mojem mnenju najvarnejše oblike mobilnosti, torej mislim, da tega ne moremo enačiti eh, s prisilnim delom in z tihotapljenjem eh, ljudi. Eh, tako da se s takšno temeljicijo, kot ste jo vi predložili, ne morem strinjati. Hvala lepa. Besedo dobi predstavnik komisije, gospa Dialo. A, gospod Dialo iz Generalne direkcije za, za poslovanje. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, za besedo. Zahvaljujemo se poročevalcu gospodu Lojariku za to poročilo in tudi za podporo eh, temu predlogu. Prav tako se zahvaljujemo za podporo, ki so izrazili vsi govorniki. Junija 2014 je konferenca, mednarodna konferenca o delu, torej eh, skupščina ILO, sprejela protokol in priporočilo o prisilnem delu. Sprejetje teh inštrumentov izhaja iz aktivne in usklajene eh, koordinacije Evropske unije in držav članic. Komisija, prav tako bistveno prispevala k sprejemu teh inštrumentov. Po sprejetju je komisija takoj začela ukrepati in pripravila predlog. Konvencija je bila sprejeta v mesecu juniju, predlog za eh, sklepe sveta pa je komisija pripravila september 2014. Kot je bilo rečeno v več prispevkih, je boj proti prisilnemu delu in preprečevanje prisilnega dela pomembno za Evropsko unijo iz notranje političnih in zunanje političnih razlogov. Evropska unija je zavezana promociji človekovih pravic in dostojanstvenega dela in izkorenjenju trgovine za ljudmi tako interno, kakor tudi v kontekstu zunanjih odnosov. Ta protokol bo prispeval k boljši zaščiti v državah članicah in na Evropski uniji nasploh. Države, ki so ratificirale protokol ILO iz 2014, se strinjajo, da bodo eh, preprečevale trgovino z ljudmi, eh, prisilno delo, izboljšale zaščito žrtev in omogočile pravna sredstva. Komisija podpira eh, predlog sveta in pozdravljamo tudi soglasje parlamenta, kajti to je zelo pomemben način za to, da Evropska unija promovira spoštovanje eh, standardov na tem področju na globalni ravni. To bi tudi omogočilo čim hitrejšo ratifikacijo teh eh, pomembnih standardov na področju delovnopravne zakonodaje. To bi zagotovilo boljšo zaščito pred prisilnim delom, zagotovilo odškodnino žrtvam in razvilo tudi mednarodno sodelovanje. Hvala lepa. Thank you. Uh, the last word from Mr. Hvala. Še gospod Lujerik v zaključek morda. Ja, v bistvu samo to, gospa predsedujoča, da se eh, zahvalim vsem eh, za njihove prispevke. Ugotavljam, da imamo praktično popolno soglasje za eno samo izjemo. Ena od kolegic je omenila mm, pomen teh besed in pa šibkost mm, tega besedila v smislu prehoda iz eh, zakonodaje v prakso, ampak dejstvo je, da bi to predstavljalo pomemben korak naprej za tiste, ki so danes žrtve prisilnega dela ali obveznega dela. Mislim torej, da če bi evropske institucije sprejeli ta protokol, potrdili ta protokol, bi na ta način dali še bolj človeški obraz evropske integracije in to v trenutku, ko to še kako potrebujemo. Zdaj ni na meni, gospa predsedujoča, da se lotim tega, kar je dejal kolega iz skupine socialistov, to boste pač vi sami ocenili, kako in kaj, ampak razumem to, kar je dejala, kajti nekako ne bi želel, da je ta kritika, upravična kritika, ki jo je izpostavila nekako potonila v pozabo. No, vsekakor bi to podprl, kajti bistvo je, da je ključnega pomena danes to, da podpremo to besedilo. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Rok za uložitev amandmajev je 18. juni. Glasovanje v odboru MPLP 15. ali 16. juli in glasovanje na plenumu najverjetneje septembra, torej po poletnih počitnicah. Hvala vsem za vaše prispevke. Zdaj pa gremo na naslednjo točko. Zmanjševanje neenakosti s posebnim povdarkom na revščini otrok upam, da so vsi tisti, ki morajo biti tu, dejansko tudi tu, tako da se lahko držimo naših načrtov. Torej gre za obravnavo 309 amandmajev, uloženih na osnotek poročila. Najprej besedo dajem poročevalki, gospa Ines Kristina Zuber. Obrigada, Sra. Presidente. Uh, eu começo por agradecer, uh, enfim, o trabalho... Uh... Hvala lepa. Najprej hvala lepa za delo, ki so ga opravili poslanci v smislu uloženih amandmajev. Prejeli smo 309 amandmajev. To je, mislim, da kar zajetna številka. In mislim, da je pomembno, da s tem poročilom vsebinsko prispevamo k tej tematiki. Vsi amandmaji so bili prevedeni v vse jezike, torej so na voljo od eh, prejšnjega četrtka, tako da nas čaka še nekaj dela v smislu analize. Mislim, da moramo poskušati tudi še uskladiti posamezne amadmaje. No, v vsakem primeru pa sem uspela že izluščiti tri ključne zadeve. Eh, velika večina amadmajev je dokaj pozitivnih, te amadmaji zelo dobro dopolnjujejo naše osnovne zamisli in mislim, da ti amadmaji predstavljajo res eh, ključen prispevek, kaj ti osnutek tega poročila je dokaj okrnjen, kajti kot veste, nimamo imamo toliko manevrskega prostora, tako da mislim, da je bilo veliko teh prispevkov zelo pomembnih, da na ta način lahko dopolnimo in obogatimo to poročilo. No, nekaj amandmajev je, ki izpostavljajo problematiko stanovanj, predvsem. Torej problem pomankanja stalnega stanovanja, potem boj proti delu na črno, eh, vprašanje prekernosti zaposlitev staršev in eh, tudi mladih. Je pa tudi kar nekaj vrzeli v smislu boja proti delu na črno. No, potem je tu tudi nekaj madmajo v smeri izboljšanja socialne zaščite v državah članicah. Imamo amantmaje, ki predlagajo minimalno, ustrezno minimalno plačo eh, oziroma minimalni dohodek. S tem se lahko strinjamo. Potem je tudi nekaj drugih amantmajev glede dolgoročnih ukrepov. Eh, potrebujemo seveda tudi kratkoročne ukrepe za tiste države, ki so v res urgentnih razmerah. S tem se strinjamo potem je to tudi kritika koncepta relativne revščine. Ta koncept relativne revščine pogosto ne zazna tistih ljudi, ki so v relativni revščini. Kajti to je namreč odvisno od eh, konkretnih razmer v posamezni državi, članice, tako da se s tem kar strinjamo. No, potem uh, sledi tudi nekaj amandmajev, ki so namenjeni temu, da bi dali večji povdarek odgovornosti za ukrepe, ki so privedli do krize. Tu ne vem, ali nam bo uspelo najti kompromis, kajti dejansko gre za ukrepe, katerih namen je bil boj proti krizi, ker velik del teh ukrepov je bil diktiran strani institucij EU. No, potem je tu tudi nekaj drugih vprašanj, ki predstavljajo nekaj več težav. In sicer ocenjujemo, da je dostop do javnih storitev, pravice do izobraževanja, naprimer, nekaj, kar bi morali zagotoviti brezplačno in univerzalno. Tu gre za to, da številna številne mednarodne organizacije v svojih dokumentih izpostavljajo, da ne glede na finančne razmere staršev, otrokom zagotavljamo univerzalen dostop do Eh, izobraževanja, zdravstva in tako naprej. Torej, če pustimo po strani eh, tiste marginalizirane eh, družine, najrevnejše družine, ki potrebujejo podporo, torej mimo tega, mislim, da je potrebno zagotoviti tudi spoštovanje temeljnih pravic vseh otrok. Ne le v kontekstu družin, eh, iz katerih otroci izhajajo. No, potem je bilo predlaganih nekaj amandmajev glede uvedbe političnih ukrepov za boj proti revščini otrok. To je tudi v kontekstu priporočil za posamezne države in pa pregleda rasti. Ne vem, ali bo dovolj prostora za to, ampak eh, dejstvo je, da je znano naše stališče, stališče naše skupine, ker zdaj je evropski semester, jasno je, da temu nasprotujemo, torej naša skupina ne bo mogla podpreti teh predlogov in teh amadmajev, ki gredo v to smer. No, nekaj amadmajev gre tudi v smer, da so bili vrčevalni ukrepi tudi med drugim razlog za povečanje nasilja nad otroci v družinah. To je stvar razprave, mislim, da se o tem lahko še pogovorimo, ampak dejstvo je, da so to podatki, ki izhajajo iz več različnih poročil in vprašanje nestabilnosti v družinah, ki izhaja iz finančnih težav, je vsekakor eden od razlogov, ki tičijo za povečanjem obsega nasilja. To nikakor ne pomeni, da je odgovornost eh, storilcev kakorkoli manjša. Skratka, gre za kontroverzno temo, ki pa jo vendarle eh, velja obravnavati. Prav tako se ne moremo strinjati z amantmaji, ki gredo v smer, da družine socialno podporo uporabljajo za druge namene, kot eh, je prvotni namen. To vsekakor ni realnost, saj ne v veliki večini primerov. Minimalni prihodek socialna podpora so pogosto edini način, da številne družine sploh preživijo. Gre za omejeno količino sredstev in eh, kakorkoli omejevati ali omikati ta sredstva, mislim, da ne bo rešilo problema. No, potem prav tako zavračamo določene amandmaje ki gredo v smer tega, da starši ne plačujejo za stanovanje, ne zato, ker ne bi mogli, ampak ker nočejo. To mislim, da ne odraža realnosti, vsaj ne v veliki večini primerov. No, potem so tu tudi eh, drugi amandmaji, ki so namenjeni temu, da se umakne ali prekliče socialna pomoč. Tega ne moremo podpreti, ker to je v nasprotju z vsem kar je zapisano v našem poročilu, vsekakor pa je to tudi v nasprotju s tem, kar je zapisano v poročilih UNICEF, Save the Children in tako naprej. In eh, pri vseh teh je zelo jasno, da je socialna pomoč še kako pomembna, socialna podpora še kako pomembna. V vsakem primeru, če tudi je teh amandmajev veliko, 309 kot rečeno, mislim, da bomo uspeli najti kompromisne rešitve. In ne vem, ali je to sicer že potrjeno, ampak eh, prvi sestanek je predviden 30. med eh, poročevalko in poročevalci v senci. Ne vem, če bo to edini, ne vem, ali bo dovolj en sam sestanek, verjetno jih bo potrebnih več zaradi števila amandmajev. Vsekakor pa hvala vsem za vaše prispevke in še enkrat povdarjam pripravnost na sodelovanje z vsemi pri tem poročilu. Hvala. Hvala lepa. Besedo zdaj dobijo poročevalci v esenci, najprej gospa Šojdrova. Oui, merci, euh, merci beaucoup, je me réjouis de no... Hvala lepa. Veselijo me številni prispevki kolegov k temu poročilu, ki je zelo pomembno. Prav tako mi dovolite, da spregovorim v imenu skupine ELS. Najpomembnejše je vprašanje za izboljšanje razmer otrok, ki živijo v revščini, je ravno vprašanje družinskega življenja in kakovosti izobraževanja. V predlaganih amandmajih v imenu ELS in tudi v imenu drugih kolegov iz naše skupine se osredotočam na koncept družine. To je naša logika. Torej, revščina otrok je revščina njihovih družin, seveda in je rezultat revščine eh, družin in zato mislim, da se moramo osredotočati na družinsko pomoč z socialnimi mm, storitvami in tudi podporo in pa tudi z drugimi ukrepi v podporo staršem. To torej je nekako razlika med eh, stališčem v naših amandmajih in stališčem poročevalke vsaj v tem trenutku. Ne strinjam se z tem, da naj bi bili vrčevalni ukrepi, proračunski vrčevalni ukrepi, razlog za revščino in revščino otrok. To je pač stališče, ki je po mojem mnenju preveč ideološko. Prav tako se mi zdi pomembno povdariti zelo krhko, eh, zelo krhk položaj otroci, otrok iz marginaliziranih eh, skupin in eh, socialno šepkejših populacij. Prav tako je treba izpostaviti stopnjo zgodnega opuščanja šolanja, kar je tudi Eh, pomemben dejavnik revščine otrok. Pomembno je, da se zagotovi kakovostno eh, šolstvo za otroke, eh, predvsem tudi za tiste, ki so izpostavljeni revščini. Veselim se nadaljne razprave in upam, da bomo lahko sklenili. kompromisne rešitve, kajti to poročilo mislim, da mora predstavljati glas našega parlamenta, da bomo na ta način lahko vsaj nekoliko spremenili razmere. Hvala. Thank you, uh, Hvala, gospa Blinkevičute, v imenu SD. Primam se, da je kojo prenešej v špaketimo. Hvala lepa. Hvala poročevalki za predstavitev teh amandmajev. V imenu naše skupine smo tudi uložili nekaj amandmajev v zvezi z novimi ukrepi, ki po našem mnenju lahko pomagajo pri boju proti revščini otrok v Evropi. Naša skupina torej poziva Evropsko komisijo in države članice k vzpostavitvi jamstva za otroke. Da bomo imeli torej sklad, iz katerega bo vsak otrok, ki živi v revščini, lahko uh, dostopal do sredstev, ki mu bodo omogočala dostop do zdravstvenih storitev, uh, do šolstva, do strezne prehrane. To torej je nekaj, kar je podobno pobudi za mlade. Naša skupina meni, da potrebujemo celovit načrt za boj proti revščini otrok, vključno z, kot rečeno, tem jamstvom za otroke in programi, s pomočjo katerih bomo lahko pomagali družinam teh otrok. Treba jim je ponuditi možnost, da se eh, vendarle vključijo v trg dela. No, države članice prav tako pozivamo k temu, da začno izvajati priporočila komisije, kajti menimo, da mora Evropska komisija storiti vse za to, da bodo države članice izvajale aktivnosti na tem področju, predvsem priporočila komisije. Mnenja smo tudi, da morajo države članice koristiti strukturne sredstva Unije v podporo tem otrokom, da bodo vsi otroci lahko deležni dostojnega standarda življenja in da bodo imeli možnost čim prej stopiti ven iz eh, te pasti, ki jo predstavlja revščina. To mislim, da bi moral biti še dodaten cilj strategije EU 2020. Pomembno je, da se borimo proti revščini otrok, proti socialni izključenosti otrok in zato moramo prav tako ozavestiti vse države članice o tej problematiki. Prav tako pozivamo države članice, da v svoje nacionalne projekte, programe vključijo tudi programe boja proti revščini otrok. Otroci morajo imeti dostop do šolskih in eh, tudi drugih obšolskih dejavnosti in eh, zato države članice pozivamo k temu, da zagotovijo, da imajo vsi otroci dostop do šolskih potrebščin in tudi do prevoda do šole. Evropska komisija in eh, države članice morajo, po mojem mnenju, razviti politiko boja proti revščini otrok, ki se osredotoča predvsem na izvor revščine otrok. Pomembno torej je, da se zagotovi njihovim staršem dostop do trga dela, do minimalnih dohodkov, kajti problematika revščine otrok je pojav, ki se je še poslabšal zaradi krize v državo članicah, zaradi tudi vrčevalnih ukrepov, ki jih eh, izvajajo države članice, kajti zdaj ugotavljamo, da so tudi tisti, ki delajo, ki so zaposlani, vse bolj izpostavljeni revščini. Gre torej za past, iz katere je zelo težko izstopiti. Pomembno je, da se zagotovi dostojen standard življenja v državah članicah za družine in njihove otroke pomembno je, da se, kot rečeno, že večkrat zagotovi socialna eh, pomoč in podpora otrokom in njihovim staršem. Gre za zelo občutljivo tematiko in mislim, da nima smisla tu sejti politikantstva, ampak mislim, da je pomembno, da najdemo kompromisne rešitve, da bo Evropski parlament lahko predstavil kar se da konkretne in natančne predloge na ravni EU in na ravni držav članic, da na ta način skupaj dosežemo naš cilj, to je odprava ali vsaj zmanjšanje ravni revščine otrok. Hvala lepa. EKR-a ne vidim. To pomeni, da bodo besedo dobila kar Jana Tom Alde. Prosim. Hvala lepa. Najprej sem zelo vesela, da se ukvarjamo s tem zelo pomembnim, občutljivim vprašanjem. Imamo strašne statistične podatke, še pa posebno v novejših državah članicah, da vsak tretji otrok živi v revščini in socialni izključenosti. V Estoniji, moje države, skoraj 10 odstotkov otrok živi v absolutni revščini. Leta 2012 je bilo tako. Naše kolege, parlamentom moramo pozvati, da spodbudijo pritisk na komisijo in države članice, da se borijo proti revščini otrok v Evropski uniji. Najpomembnejši rezultat tega sodelovanja bi lahko bila uvedba minimalnih socialnih standardov za otroke strani držav članic. Če bo potrebno, potem tudi s pomočjo Evropske unije in držav članic. V imenu naše skupine smo podali nekaj predlogov sprememb ki to zadevajo, ne bom govorila o vseh, o nekaterih pa bom. Torej gre za ranljive skupine otrok, otroci imigrantov, potem tudi marginalizirane skupine kot so Romi in tako dalje. Otroci, ki živijo na ulici, tako da upam, da bomo torej lahko hitro napredovali, da ne bo prišlo do političnih tren in upamo, da nam bo uspelo. Hvala. Eh, Jean Lambert. Hvala lepa, zeleni. Jean Lambert. Okay, well, thank you. Um, Hvala lepa. Hvala lepa tudi poročevalki. Naša skupina je kar predvsej prispevala k visokemu številu predlogov sprememb, vendar pa mislim, da jih veliko gre v smeri, splošni smeri parlamenta želimo spostaviti vlogo komisije, tudi kar se tiče njihovega dokumenta o spodbujanju in zmanjševanju revščine pri vaših skupinah otrok. Mislim, da je tukaj potrebno kar precej storiti in to upoštevati. Gue je podal tudi zamisel glede semestra, to cenimo in mislim, da lahko tukaj vključimo nekaj naših pomislekov. Eden izmed teh je, in to odbor ve, v zadnjem mandatu smo delali na tem, da bi torej vedeli, kakšen vpliv je imela kriza na socialo. Medtem moramo torej strategijo proti revščini in zmanjševanju le te, namesto da se veča. Ta ocena je ključnega pomena, ključno orodje za to, da se to zmanjša in to morajo upraviti države članice in komisija. Potem moramo imeti torej ja, ustrezno stranansko politiko, prav tako se moramo dotakniti politike do brezdomnih, to je naš odbor že počel, ne gre pa samo tudi za brezposlene, gre tudi za tiste, ki delajo pa so revni. tako kot nekatere druge skupine, želimo zajamčiti minimalne plače ali pa vsaj zagotovitev socialnih ugodnosti, ki so na voljo. Potem še nekaj drugih točk, ki smo jih želeli vključiti. Tukaj je šlo tudi za okočevanje otrok, odrežbo otrok, glede tega, kaj se bo dogajalo z njimi v prihodnosti in potem vloga civilne družbe in socialnega dialoga. Mislimo, da je to tudi pomemben del tega, ko govorimo o angažiranju ljudi v boju proti tem. Taka participacija je tudi zelo pomembna. Veselimo se torej sestankov poročevalcev v senci. Potrebno bo nekaj storiti z velikim številom prilogov sprememb vprašanje družin, tudi tukaj moramo nekaj storiti, vendar pa tudi to je umeščeno v socialni kontekst. In gotovo se moramo s tem poročilom ogledati socialni kontekst, še prav posebno podrobno, v katerem se potem družinam pomaga ali pa ne. In potem, kaj se bo zgodilo otrokom, kot je kolegica iz Alde dejala, ki so marginalizirani, ki izpadajo iz sistema. Mislila sem torej, da imamo te predloge sprememb, bomo pa si skušali torej zagotoviti, da se bodo prav podobno ogledali tudi te skupine otrok. Hvala lepa. You, Laura. Hvala lepa. Laura Džeja, EFDD, prosim. Grazie, presidente, grazie. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala tudi poročevalki Zuber za opravljeno delo in tudi za njeno pripravljenost na sodelovanje. Mi kot skupina smo se osredotočili predvsem na glavne razloge za revščino otrok. Kaj ti menim, da je predvsem pomembno, da ukrepamo ne toliko glede učinkov, ampak glede razlogov. Kaj ti revščina otrok je pogosto posledica dolgoročne brezposelnosti staršev Prav tako je to posledica gospodarske krize, ki se sprevrženo kaže v Evropi že dolga leta in vse to ima zelo hude posledice, ki zadevajo družine, še posebej tiste najbolj ranljive in seveda se z najhujšimi posledicami soočajo otroci. Zdi se absurdno, ampak študije so pokazale, da je ena od bolezni, za katerimi trpijo otroci, tudi rahitičnost in pa podhranjenost. In mislim, da je sramotno, da v današnji Evropi imamo tudi enega samega otroka, ki izboli zaradi neustrezne prehrane. In imamo na stotine, na tisočev na tisoče otrok, ki se ne prehranjujejo ustrezno in eh, zato mislim, da je to nujno ukrepati. In to brez oklevanja. Pomembno je, da se osredotočimo, koliko se le da na reševanje te problematike. Inštrumenti podpore družinem, kot naprimer minimalni dohodek, je mislim, da v tisti minimum. Gre za vprašanje dostojanstva, gre za ne nek, ne vem kakšen ukrep za podporo ljudem, ki ne delajo, ampak gre zgolj za to, da imajo dovolj denarja, da nahranijo otroke. Pogosto govorimo zgolj o ukrepih, ki so predvsem ekonomski, monetarni, ampak ko razmišljam o podpori družini, ki je v težavah, razmišljam tudi o brezplačnih storitvah. Naprimer, eh, brezplačna eh, malica v šolah, eh, brezplačen prevoz na že v šolo. Svetko obstajajo načini za to, da začnemo konkretno ukrepati. Izobraževanje. Izobraževanje je še en ključni element našega načina ukrepanja. Kaj je pomembno je, da se zajamči izobraževanje in da otroci, ki živijo v pogojih, kjer nimajo vseh enakih možnosti, kot jih imajo njihovi vrstniki, da torej ostanejo vključeni v socialne mreže. Kajti ravno za njih je najbolj pomembno, da se izvajo ciljni ukrepi, da se namenja več pozornosti izobraževanju, eh, kakovostnemu, brezplačnemu izobraževanju, javne storitve, kot so zdravstvo eh, in eh, izobraževanje, ravno za najbolj marginalizirane skupine, ki so najbolj ogrožene, ki že živijo v revščini in njim je ravno potrebno zagotoviti še boljši dostop do teh eh, storitev. In strinjam se s kolegi skupine SD, ki pravi, da smo ustvarili sklad za mlade, da si lahko zagotovijo delo, ampak poskušamo morda kaj podobnega organizirati tudi za otroke. Mislim, da je to konec koncev naša moralna obveznost. Gre za ogromno odgovornost. Pomembno je, da bdimo nad našimi otroci, kajti to je konec koncev odrast našega dela. To je tisto merilo, ki kaže, kako dobro ali kako slabo eh, delamo, kakšni so torej učinki našega dela. Hvala torej kolegici in eh, prepričana sem, da bomo dobro sodelovali, čeprav glede nekaterih zadev preprosto ni razprave ali se ukrepa, ali pa se moramo res vprašati, zakaj smo sploh tu. Hvala lepa. You, Hvala lepa, gospa Ribeiro. No, Hvala lepa. To poročilo je zelo pomembno in bi naj izpostavilo razmere, ker imamo 26 milijonov otrok, ki so ogroženi zaradi revščine in socialne izključenosti. Naš odbor mora doseči kar se da široko soglasje in zato pozivam poročevalko in poročevalca Senci, da bi našli kompromis, razrešili težave. Ne smemo pustiti, da se bo ta pojav potem razširil še na druge generacije. Dostop do izobraževanja, do zdravstvenega sistema mora biti zagotovljen. Zato moramo podpreti najrevnejše družine, ki so v negotovosti. Kot sem dejala, te družine bi morale imeti dostop do trga dela. V tem smislu in s tem, da se strinjam s predlogi sprememb, želimo pozoriti, na to, da moramo delovati predvsem preventivno, kar se tiče otrok in mladine, izravnavati socialna neravnovesja. Prav tako se moramo boriti za finančno neodvisnost tudi na drugih področjih. Potrebno je imeti socialno podporo, vendar pa to mora biti nadzorovano. To moramo prilagoditi potrebno je torej se boriti tudi proti osipu iz šol. Države članice pa, če bo potrebno, morajo omogočiti sodelovanje z različnimi organi, da bi te otroke podprli, pa naj si gre v družini ali v šolah. Potem pa tudi komisija in države članice morajo ustvarjati mreže, ki se bodo borile proti revščini otrok. Potrebno je pomisliti tudi na najbolj revne in najbolj periferne regije. Doseči je potrebno vse otroke in mlade v EU. Gospa Zuber, želite nakratko povzeti? Prosim.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 kar se tiče predlogov sprememb, ki so jih podale različne skupine in kar se tiče njihovih predlogov, mislim, da je to nekaj, kjer lahko dosežemo soglasje. Vendar pa naj povem še o nečem, gre za vzroke in posledice. Tukaj sem, ko sem pripravljala priporočilo, bila previdna. Podatki, ki jih predstavljam v tem poročilu, seveda so številke, ki pa jih moramo potem ustrezno tolmačiti posledično, vzročno. Teh številk si nisem izmislila sama. seveda lahko obrob potisnemo ideološke razprave. Če ti podatki torej govorijo o tem, da se povečuje revščina med otroki, če to izhaja iz nekaterih političnih ukrepov, naprimer zniževanja socialnih prispevkov, potem seveda ne moremo zatisniti oči v takih razmerah. Če ugotovimo, da je nekdo bolan, potem želimo seveda prepoznati tudi vzroke in želimo odstraniti potem vir teh vzrokov. Torej, mislim, da bi morali torej voditi razpravo, kjer bomo povezovali različne elemente ne moramo enostavno ignorirati dejstev. Teoretično se vsi strinjamo, kar se tiče pravil, vendar pa v praksi bo potrebno te ukrepe združiti in bo potrebno se vsega tega lotiti logično, tako kot sem torej dejala. Skušala bom pripraviti kar se da dobre kompromisne predloge in jih predstaviti. Hvala lepa. Hvala lepa še enkrat za zelo angažirano, pogrobljeno razpravo o revščini otrok. Tako razpravo smo imeli že kar nekajkrat. In komaj že čakamo na rezultat. To je, bil, to je bila torej obravnava 309 predlogov sprememb našem odboru bi naj to sprejeli 15. 16. julija. Hvala lepa za vaše prispevke. Tako, sedaj pa na, gremo na zadnjo točko na našem dnevnem redu. To je točka 13. Socialno podjetništvo in socialne inovacije za preprečevanje brezposelnosti. gre za obravnavo 180 predlogov sprememb, ki so bili vloženi na poročilo na jasno pobudo gospe Veronike Lope Fontanje. Besedo vam kar predajam kot poročevalki, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Res je, dobili smo 180 predlogov sprememb, ampak naj pomirim odbor. Dejansko gredo predloge spremembe v glavnem v iste smeri in zato bo enostavno pripraviti kompromise. Najprej bi se zahvalila vsem kolegom, ki so pripravili predloge sprememb in tudi poročevalcem v sence za sodelovanje. Mi smo se že sestali med seboj, tako da smo veliko dela že opravili in na, um, na naslednjem sestanku odbora bomo predstavili 20 kompromisnih predlogov sprememb. Delo ni posebej zahtevno, v glavnem lahko predloge spremembe povežemo, gre za to, da želijo izboljšati uh, socialno ekonomijo, z eh, socialnega vidika, z gospodarskega vidika, z okoljskega vidika. Torej, eh, gre za predloge sprememb, ki izboljšujejo poročilo. Številni predlogi sprememb gredo torej v to smer ali pa v to smer, da bi odstranili to stigmo, čež da socialna podjetja niso produktivna in da niso dobičkonosna. V krizi se je zgodilo ravno obratno. Zato želimo spodbuditi to socialno podjetništvo na vseh ravneh in želimo v akademskem svetu spremeniti pogled na ta podjetja, zato da bi ta postala bolj atraktivna za mlade ljudi. Uh, torej, predloge sprememb, ki gredo v to smer, uh, bodo dobili mojo podporo tudi tisti, ki govorijo o socialnih inovacijah in njihovem pomenu. Torej, poročilo govori o podjetjih socialne ekonomije. Jaz se želim, da bi bil cilj poročila kar se da jasen, enoten, jasno želim izpostaviti s tem povezane teme. Nekateri predlogi sprememb eh, pač se nekoliko oddaljujejo od besedila, recimo tistih, ki govorijo o javnih naložbah ali o stroških javnih storitev. To so sicer eh, samo po sebi pozitivne točke, ampak ne spadajo v to poročilo. Eh, tako da bom tukaj predlagala, da se glasuje proti tem predlogom sprememb. Enako velja za tisti, ki želijo izbris delov eh, originalnega besedila, tudi teh predlogov sprememb ne bom mogla podpreti. No, še neke dve točki bi želela tukaj izpostaviti. Gre za točke, ki pozitivno prispevata k poročilu. To se nanaša na predloge sprememb gospoda Bekerja in gospe Arkin. Govorijo o Evropski banki, ki bi lahko združila podjetja socialne ekonomije ali pa govorijo o potrebi po zakonodaji na tem področju. Meni se to zdi dobro in zato bom glasovala za te predloge sprememb in pa ne nazadnje imam pridržke v zavezi z uh, predlogom spremembe 125 gospe Ažeje. Ona tam uh, poziva k mm, posebnim proračunskim postavkim za podjetja socialne ekonomije v Evropskem socialnem skladu. Kakor veste, ima Evropski socialni sklad že določen proračun za letošnje leto in za naslednja leta in zato ne moremo ga uporabljati kot nekakšen sod brez dna, kjer bi lahko uh, kamor bi lahko vrgli vse naše poljubne zahteve. Socialni sklad je pač omejen. Podjetja socialne ekonomije so bila zelo odporna na krizo, bolje kot eh, katerikoli drugi sektor in uh, celo so uspeli ustvariti 1,3 milijona uh, delovnih mest med 2009 in 2013 in to je pomemben podatek. Že iz tega razloga mislim, da bi to poročilo moralo dobiti kar se da široko podporo. Na ta način bomo podprli ta podjetja socialne ekonomije, ki so se v, eh, v dobi krize, kot sem že povedala, izkazala za zelo odporne. Hvala lepa. To je zelo pozitiven vod v razpravo. Sedaj pa dobi besedo poročvalec SNCS in D. Benifej. Hvala lepa. Hvala lepa tudi poročevalki, gospe Fontanje, za dobro pravilno delo. Imeli smo prvi dobri sestanek poročevalcev v Senci. Mislim, da smo se strinjali glede glavnih točk kompromisa. Predlagala je to. Kar se tiče nekaterih predlogov sprememb, ki so bili vloženi na osnutek poročila, pa mislimo, da lahko veliko večino, da jih podpremo, ker bolj podrobno potem orisujejo nekatere vidike, ki so že navedeni v prvotnem besedilu. Kar se naše skupine tiče, želimo izpostaviti pomen podjetij socialne ekonomije za lokalno prebivalstvo in potrebo, da zagotovimo dostop do schem financiranja na vseh ravneh - lokalni, regionalni, nacionalni in evropski. Prav tako smo izpostavili vključujočo naravo socialnega gospodarstva in podjetij socialne ekonomije, To je pomemben akter pri premoščanju razlik na trgu delovne, eh, delo, na trgu delovne sile, predvsem obrobnih skupin, ki so včasih odrejeni obrob, gre za socialno in teritorijalno kohezijo. Prav tako želimo izboljšati kakovost storitev prek teh socialnih podjetij, ne samo zniževati stroške. Faktor, ki ga je potrebno upoštevati, še prav posebno, kar se tiče dostopa do javnih naročil in postopkov razpisa javnih naročil. želimo socialnemu gospodarstvu zagotoviti kar se da veliko pravno prepoznanost, tako da bomo uporabili pravno opredelitev, ki jo imajo v, e v tem programu. Na zadnjem sestanku plačevalcev senci smo se dogovorili o tem. Prav tako smo na podoben način uvedli opredelitev socialnih inovacij, ki je že v programu ISI in definicijo, ki bi lahko bolje pojasnila cilje naših razprav. In zaključne pripombe, upam, da boste lahko podprli projekt ZMB 116, ki obžaluje, da se ne zanima preveč za strategijo digitalnega trga, ki je objavila Evropska komisija, kar se tiče podjetij socialne ekonomije. In da moramo zagoditi dostop vseh do novih digitalnih tehnologij škoda je, da tega nimamo, kajti tako bi lahko nekatere skupine, kot so tudi invalidi, premostile nekatere težave, ki jih imajo. Upam, da bo komisija to kmalo popravila. Hvala lepa. Thank you. Uh... Hvala lepa. Gospod Krasno Dembski je poročevalec v senci za IKR. E Eh, želite spregovoriti ali boste počakali? Prav, dajte vi prvi. Prav, bo gospa Harkin pred gospodom Krasnodemskim. Prosim. Hvala lepa. Kratka bom. 30 sekund mislim, da bo to vzelo. Naj povem, da smo imeli zelo dober sestanek poročavcev v senci, kaj nekaj kompromisov je, ki jih moramo preformulirati, vendar pa nasplošno smo se strinjali glede večine idej, ki so bile podane. Kar se tiče dispenzacijske scheme in ostalih, zdaj tukaj nisem čisto prepričana, vendar pa mislim, da je bilo to urejeno. In potem socialisti, kar se tiče programa ISI, mislim, da je pomembno, da to resnično imamo tako, kot je zapisano počejo, ker smo veliko časa porabili za formulacijo. Nekateri predlogov sprememb Alde govorijo o socialni neenakosti, govorijo o spustitvi potencijala socialnih podjetij in potem tudi javna naročila. Ne vem, ali je to vprašanje v drugih državah moje. Pogosto prihaja do tega, da še prav posebno vladni razpisi izključujejo manjše akterje, tako so zasnovani pa ne ravno zaradi obsega razpisa, temveč zaradi zahtev, ki so vključene. In seveda je potem bolj enostavno za tiste, ki obvladujejo postopek, če imajo potem samo dva, tri partnerje, vendar pa manjši partnerji so lahko pogosto izključeni iz teh razpisov. In mislim, da bomo tudi tukaj lahko dosegli dogovor. In potem naj še enkrat povem, svežen socialnih naložb mora spodbujati socialni pristop. Socialno gospodarstvo mora odigrati pomembnejšo vlogo na celotnem področju tega svežnja. Hvala lepa. Thank you, Mr. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Krasnodemski, poročevalec NCJKR, prosim. Mm, ja, povedi, že... Hvala lepa, gospod predsedevča. Moram povedati, da smo imeli zelo raz, zanimivo razpravo o amandmajih. Še posebej zanimiva se mi zdi vsebina v kompromisih K in M. Torej, po eni strani je tu potreba po boljših informacijah. V amandmaju M je zapisano, da je potrebno vzpostaviti nacionalne kontaktne točke in točke vse na enem mestu za socialno-ekonomske akterje, kot drugo pa se mi zdi tudi to, kar je zapisano v amantmaju K, namreč da je potrebno, kot sam tu pogosto povem, upoštevati raznolikost v naših družbah in upoštevati različne potrebe v različnih okoljih. Namreč socialna ekonomija deluje drugače v različnih kontekstih bi pa povedal tudi tole. V naši razpravi se je pojavila nekako težnja, da bi nasprotovali oziroma da bi podarili drugačnost socialnega podjetništva od siceršnjega eh, podjetništva, čež da gre za neke drugačne eh, dodatne cilje, skratka, da ne gre za podjetja, ki so namenjena v prvi vrsti ustvarjanje dobička in tako naprej. No in stališče moje skupine je, da mi menimo, da je to zelo dragoceno kot neko dopolnitev. Ne strinjamo pa se s pogledom, da naj bi bila socialno podjetništvo mm, neka oblika, ki lahko nadomesti siceršnje gospodarstvo, da je to lahko model za gospodarstva nasploh, kajti to gre, mislim, da malce predaleč in s tem se ne morem strinjati, ampak kot eh, dopolnitev, eh, predvsem z vidika doseganja družbenih ciljev, pa je to zelo pomemben inštrument. Hvala. You, uh, Hvala lepa, Laura Ađeja. Počakal sem se FDD. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala tudi poročevalki, hm, ker je dala poudarek na tudi naše predloge in namige. Socialno podjetništvo je inštrument, ki v kriznih eh, časih, ko proizvodnja trpi, ko je popraševanje in ponudba nekako na najnižji ravni, No, ravno v takšnih časih je lahko socialno podjetništvo učinkovit način ustvarjanja delovnih mest in na ta način vsaj do neke mere lahko blažimo učinke krize, še posebej na področju zaposlovanja. Gre torej za odpravo ne le težave brezposobnosti mladih, ki seveda lahko najdejo svojo potrditev v socialnem podjetništvu, ampak gre tudi za boj proti brez, dolgoročni brezposlenosti. In naravno zaradi tega še kako eh, cenimo pozornost, ki ste jo namenili našemu prispevku, kajti eden od glavnih ciljev strategije EU 2020 je dvig stopnje zaposlenosti na 65 odstotkov. No, če je temu tako, mislim, da moramo narediti korak eh, naprej in iskati nove oblike, inovativne oblike, drugačne oblike zaposlovanja, da resnično ustvarjamo delovna mesta. Je, jasno je, kakšni so stari inštrumenti, jasno je, da niso učinkoviti. Potem je tu še ena zadeva. In sicer pomembno je, da države članice izvajajo ukrepe, ki podpirajo socialna podjetja, da zagotavljajo tudi davčne olajšave za socialna podjetja, kajti To je pogosto tisto, kar najbolj ovira eh, razvoj teh podjetij. Kot je dejala gospa Harkin, je kar veliko soglasja glede tega vprašanja. Glede proračunske postavke, ki ne bi jo uporabili za socialno podjetništvo, ja, res je, nimam možnosti neposrednega dostopa do proračuna, ampak vendarle mislim, da ugotavljamo, da določene ideje, ki so bile prvotno predstavljene, naj ne bi bile izvedljive sploh, no kasneje pa so postale vendarle izvedljive. Tako da to mislim, da je lahko tudi neke vrste provokacija za prihodnost. Res je, ja, imamo pravila, imamo zelo stroge pravila, ampak če pogledamo Junkerjev načrt, ki tudi potrebuje odobritev parlamenta za dostop do sredstev. No, vidimo, da je vendarle eh, Evropska investicijska banka že investirala sredstva v prve projekte. Tako da ja, pravila so, ampak vedno so tudi izjeme od pravil. Tako da, če se to izkaže potreba, mislim, da ni težav biti tudi nekoliko bolj odločeno. Gospod Ribero. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospe poročevalki Veroniki Lopez Fontanje za predstavitev svojega dokumenta. Mislim, da bomo spremali odločitve, ki bodo pomembni za to področje. Ustvari bi naj 14 milijonov delovnih mest. Socialno podjetništvo bo pomagalo v boju proti brezposobnosti med mladimi in tudi dolgoročne brezposobnosti. Prav tako bomo tako olajšali dostop do trga delovne sile tistim, ki so oddaljeni in izolirani od tega trga. Socialna podjetja pa nimajo trdne pravne podlage in pogosto imajo tudi težave pri dostopu do financiranja. V tem smislu in skladno s predlogi spremenj, ki sem jih vložila, mislim, da je potrebno ta socialna podjetja gledati kot na pomemben dejavnik in prav tako v skladu z evropskim semestrom, ki je bil pripravljen. Komisija ima tudi enoto, ki se ukvarja s tem sektorjem, vendar pa ni še pravnega priznanja tega tipa podjetij. Potrebno bi bilo sprejeti direktivo, ki bi urejala pravni status eh, takih tipov podjetij. Spoštovane kolegice in kolegi, verjetno ni potrebno govoriti, da so socialna podjetja zelo pomembna pri doseganju strategije EU 2020. Želim nam veliko uspehov. Thank you. Um, Hvala lepa, gospa Fontanje. Morda želite kaj dodati? Yes, uh, to... Samo toliko, da se zahvalim vsem, ki so sodelovali v razpravi in strinjam se z vsem, kar so kolegi in kolegice povedali. Skušala bom to vključiti v kompromise. Uh, novo verzijo kompromisu bomo dobili danes popovdne. Hvala. Thank you very much and, uh... Hvala lepa. Glasovanje v našem odboru bo 15. julija. Tako, hvala lepa za vse vaše prispevke. Naslednji sestanek pa bo 23. junija in seveda ste takrat prisrčno dobrodošli. Hvala lepa za danes.